Buenos días. Bonjour à tous. Dober dan. Pozdravljeni vsi skupaj. Queridos colegas. Dragi kolegi. Amigos y amigas. Prijatelji in prijateljice komis iz komisije oziroma iz odbora Libe. Please be welcome dobrodošli. Prosim, da najprej zauzamete svoje mesto. In vas ponovno pozdravljam nazaj. Lepo, da vas vidim. Po poletnih počitnicah ste seveda vsi ponovno napolnjeni, oživljeni in okrepljeni ter pripravljeni na nadaljne izvajanje parlamentarnega dela v odboru Libe. Veselime, da ste spet tukaj in pripravljeni za začetek dela. Tudi danes imamo zelo polnjeni red, imamo tudi elektronsko glasovanje. To pravim, da spomnim vse, ki nimate elektronske kartice oziroma kartice za elektronsko glasovanje, da pošljete punjo. In potem, ko sem vas spomnil na glasovanje kartice, prehajamo na sprejetje dnevnega eh, reda. Če nimate opompe, se bomo strinjali, da bomo obravnavali sedmo točko sezonsko delo pred glasovanjem, ki bo predstavljeno na 10.45, če nimate govorov, potem je to sprejeto in s tem. In potem bomo sprejeli tudi zapisnik z naše zadnje seje z junija pred poletjem. Če ne bomo prejeli nobenih pripomp k zapisniku, bo zapisnik sprijet. Zdaljevali bomo z protikorupcijskim svežnem, še predtem pa bi povedal nekaj, kar bo izrazilo tudi vaše mnenje in sicer, da pošljemo pismo solidarnosti norveškemu narodu, predvsem žrtvam masakra, ki se je zgodil v Oslu meseca julija, torej to poletje. Zloženi smo bili nad tem gnusnim dejanjem, ki ga je izvedel radikalni ekstremist. Ta ja, grozljiv dogodek nas je spomnil na to, da. kljub temu, da je se je v začetku zdelo, da bo treba za to okriviti neke zunanje sile, se je potem izkazalo, da je ta dejanja izvedel radikalni ekstremist, ki zatrjuje, da se zauzema za neko izkrivljeno podobo Evrope. In to ni samo nekaj, o čemer je treba razmisliti, ampak tudi takoj, se takoj odzvati in povedati, da je ta odbor odločno proti to vrstnim dejanjem, da se zauzemamo za ohranjanje demokracije, enakopravnosti, raznolikosti. In ob tem lahko izrazim sožalje vsem, ki so izgubili bližnje v tem masakru, družinam, tisti, ki so izgubili življenje in padli pod silo tega ekstremista. Pismo bomo prenesli norveškim oblastem, ki tudi izvajajo preiskave in postopke, ne samo za obsodbo, moralno obsodbo, ampak tudi za pravno obsodbo teh dejanj, ki so privedla do smrti toliko ljudi. Ne bo se obvesti tudi o tem, da je na moj predlog za okrepitev institucionalnega dialoga o azilnem svežno naš eh, odbor eh, predlagal, da se sestanejo predstavniki našega odbora. Ta predlog smo posredovali ministrom in državnim sekretarjem, ki so se zbrali v Šobotu v mesecu juliju svet je ta predlog obravnaval. Zdi se, da bo to zanimiva praksa. Naši koordinatorji bodo tako dobili priložnost, da razpravljajo o okviru tega svežnja, tako da bomo lahko imeli tudi javno razpravo v Libe. Dokler ne bomo dobili ustrezno zakonodajo, kar je predvideno za 20. oktober, takrat bomo imeli seminar oziroma hearing na to temo. Potem pa je tukaj še program za leto 2012. Uspelo nam je dobiti najboljši kompromis, kar zadeva te eh, delovne čase za naslednje leto. To zdaj predlagam, da naredimo naslednji korak, ki nam bodo omogočili izvedbo strategije, ki smo jo sprejeli. Zdaj pa točka štiri. Gre za predstavitev protikorupcijskega svežnja, ki ga predstavlja Evropska komisija. Gre za boj proti korupciji v Evropski uniji. E, tukaj imamo poročilo in e, druge dokumente, ki so s tem povezali. Junija je komisija sprejela svežen za boj proti korupciji. Sporočilo e, komisije potem sklep eh, komisije za vzpostavitev mehanizma za protikorupcijsko poročanje, potem imamo okvirni sklep eh, sveta za boj proti korupciji in potem imamo pogoje o sodelovanju Evropske unije v skupini držav Sveta Evrope za boj proti korupciji, torej v skupini Greko. Komisija je povedala, da je ocena izgub zaradi korupcije okoli 120 milijard evrov na leto. To je en odstotek evropskega BDP-ja in nekaj manj kot letni proračun Evropske unije. To je za primerjavo z razsežnostjo problema, s katerim se ukvarjamo. Ker so člani odmora Live izkazali zanimanje za to temo, bomo imeli to vrstno razpravo tudi na plenarnem zasedanju 14. septembra. Zdaj pa se bomo najprej seznanili z vsemi temi dokumenti, ki jih bo predstavil predstavnik Evropske komisije, gospod Jakob Boratinski. Je tukaj? Da. Thank you very much. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, za besedo. Naj povem, da smo že od začetka čutili močno podporo Evropskega parlamenta za delo komisije pri izboljšanju ravni našega boja proti korupciji. Verjetno se boste spomnili, da smo imeli eh, javno razpravo o korupciji, kjer je komisarka Malmström govorila o izsledkih eh, široke študije na tem področju. Takrat se je osredotočila na posledice korupcije za ekonomije, za vlade in tudi za zaupanje javnosti v demokratične institucije. Najpomembnejši sklep eh, naše analize stanja je bil, da ne potrebujemo nujno novi, nove zakonodaje, novih institucij, ampak bistveni boljše izvajanje pravil, ki že obstajajo. Okvir boja proti korupciji se razvija v zadnjih letih, imamo pomembne mednarodne instrumente na tem področju. Jedro problema ni, eh, oziroma rešitev problema ni v dodanju novih instrumentov, temveč eh, ustrezno izvajanje s pomočjo že obstoječih instrumentov. Leta 2009, ko smo imeli raziskavo Eurobarometra glede korupcije. 80 odstotkov prebivalstva menijo, da je korupcija eden največjih eh, problemov v posameznih državah, iz katerih so prihajali. Protikorupcijski svežen, ki je bil sprejet 6. Eh, junija, ponuja široko paleto različnih ukrepov, ki jih je sprejema Evropa, ki jih izvaja Evropa na različnih eh, področjih svojega dela. Ključni element pa je vzpostavitev protikorupcijskega poročila Evropske unije, ki bo omogočal periodično ocenjevanje stanja eh, na področju korupcije v posameznih državah članicah. To je sledilo mm, štokholmskemu programu in to je bil tudi mandat Evropske komisije na področju boja proti korupciji. before actually uh, moving to the, to the EU anti-corruption. Preden pridem na protikorupcijsko poročilo Evropske unije, naj povem nekaj zadev, ki, za katere se zauzema eh, komisarka, kar bi pri spevalo k boljšemu odzivanju na koruptivna dejavna, potrebujemo eh, posodobljeno zakonodajo glede zaplembe eh, kaznivo pridobljenega prežumljenja premoženja. Trenutno poteka delo na področju javnih naročil, potrebujem tudi boljše kazenske statistike, strategije za boj proti goljofijam, tako da bi bolje zaščitili finančne interese Evropske unije. Tukaj je še pomembna zunanja razsežnost. Po eni strani se moramo osredotočiti na protikorupcijski boj, po drugi strani pa moramo Eh, to postaviti kot eh, pogoj v eh, odnosih z ostalimi državami sveta. Tukaj moramo biti verodostojni in dosledni. Verodostojnost in doslednost pa pomenita, da mora Evropska unija narediti čim več pri sebi, zato da lahko širi dobre prakse tudi na vzven in zahteva visoke standarde boja proti korupciji tudi drugod. Ta element eh, bo omogočal tudi periodično ocenjevanje prizadevanj držav članic za boj proti korupciji. Eh, tukaj se bodo pokazali tudi ranljivosti in pomanjkljivosti posameznih eh, držav in to bo izboljšalo tudi vzajemno zaupanje. Tako poročilo seveda ne bo vse obsegajoče, ampak eh, tukaj ne moremo gledati razlik, ne moremo upoštevati čisto vseh eh, facet eh, korupcije. Tukaj se bodo pojavljale različne zadeve, ki se bodo prekrivali, naprimer korupcija in javno naročanje, kot tudi posamezne zadeve, ki se nanašajo na posamezne države članice, kar bo izhajalo iz eh, podrobne analize stanja v državi članici, tako da bodo poročila tudi pripravljena specifično za posamezne države članice. Poročilo zajema tudi priporočila. Priporočila za sprejetje ukrepov na evropski ravni, kot tudi v posameznih državah članicah. Poleg ocene stanja in eh, dajanja priporočil bo poročilo omogočilo tudi izmenjavo najboljših praks, kar je del politike, ki si jo želimo razvijati naprej na osnovi prvih prejetih poročil. Poročilo bo komisija sprijela vsaki dve leti, eh, začetkom leta 2013. Pri tem bomo uporabili vse resurse obstoječ instrument eh, spremljanja, tukaj tudi Greko, skupina OECD-a, UNCAC, to je skupina Združenih narodov za boj proti korupciji. Poleg tega pa bo naše poročilo temeljilo tudi na mnenju neodvisnih raziskovalcev, neodvisnih deležnikov, vključno z civilno družbo in zasebnim sektorjem. S tem pristopom eh, bomo, upajmo, lahko zapolnili obstoječe vrzeli med uporabo različnih eh, nacionalnih in mednarodnih instrumentov za boj proti korupciji. To bo nekaj vrzeli medvladen pregled eh, boja proti korupciji in stanja na področju korupcije. Naš pristop eh, ni nič novega po eni strani, ne bomo izumljali tople vode, uporabljali bomo vseše instrumente Greko, UNCAC, eh, OECD. Obiskali države, jih ocenjevali v obliko vsega, Peer-reviewjev. Vse, kar je že bilo narejeno, bomo torej uporabili in izkoristili tudi nove vire informacij. Na ta način se bomo, upajmo, izognili prekrivanju z rezultati drugih instrumentov. Ne želimo tukaj novih anket, ne želimo vedno znova podnašati ponavljati ista vprašanja. Takšnega bremenina si ne želimo ustvarjati, zato bomo uporabili obstoječe vire informacij. Potem imamo tukaj vire iz družbe, pomemben takšen vir je projekt Transparentnost International, ki bo pripravil svoje študije in rezultate, ki bomo prav tako uporabili in našo oceno izvedli na osnovi različnih eh, virov. Tudi ob upoštevanju sodelovanja Evropske unije v skupini Greko. Jeseni bomo pripravili pogajalski mandat eh, za SET, eh, glede tega, kako naj bi sodelovali v Greko tako, da bi čim bolje izkoristili delovanje uveljavljenega mehanizma Sveta Evrope na področju boja proti korupciji. Tukaj imamo tudi korupcijo v zasebnem sektorju. Poročilo temelji na okvirnem skajpu sveta 2003-568. Tukaj gre tudi za kriminalizacijo vseh eh, dejanj podkupovanja. vidimo, da še vedno nimamo veliko informacij o tem, kaj se dejansko v praksi izvaja. Zato si želimo poročilo, ki ne bo govoril o tem, kako se je zakonodaja prenašala v nacionalno zakonodajo, ampak želimo si videti, kako vse skupaj deluje v praksi kaj bomo torej počeli v naslednjih mesecih. 2013 mogoče še ne bo nastopilo jutri, vendar pa želimo dobiti poročilo visoke kakovosti, ki bo postavilo dobre osnove, dober standard za prihodnost. In če želimo to doseči, si moramo zelo prizadevati zadevo oblikovati tako, da bo v redu. Gre za vzpostavitev skupine strokovnjakov, ki bodo igrali pomembno vlogo pri svetovanju komisiji glede posameznih elementov, indikatorjev, torej kazalcev, specifičnih priporočil za Evropsko unijo in države članice za odkrivanje najboljših praks in za priporočilo novih eh, ukrepov in praks. Ta skupina bo sestavljena na osnovi javnega razpisa, ki bo objavljen eh, jeseni. Želimo se dobiti raznolike strokovnjake iz različnih regij Evropske unije, želimo se različne poklicne profile, ki bodo zadevo pogledali z različnih eh, vidikov, to se pravi ljudje iz akademskih krogov, iz pravosodnih krogov, iz civilne družbe in podobno ta strokovna skupina bo odigrala pomembno svetovalno vlogo, seveda pa bo v končni fazi za poročilo odgovorna komisija. Delamo tudi na novem sistemu javnega naročanja z vzpostavitvijo ustreznim eh, omrežjem raziskovalnih dopisnikov, ki bodo pomagali pri eh, delu na tem področju, to bodo kontaktne točke v posameznih državah, članicah, eh, to bodo verjetno ljudje, raziskovalci, ki nam bodo posredovali informacije pomene za posamezne države članice in potem tako bomo zbrali informacije od njih, kot tudi iz vseh drugih poročil. Pomemben del poročila bo tudi vzpostavitev kazalcev, kazalnikov, kar ne bo lahko. Korupcija je izjemno kompleksen problem, pri katerem ni eh, lahkih odgovorov, tako da je to predmet živahnih razprav že zadnjih 20 let. Težko se odločiti, kaj je pomembno vidimo tudi, da imamo različne poglede na percepcijo korupcije. Tukaj so standard razvijali različne civilne inicijative oziroma organizacije, nevladne organizacije. Imamo različne nize to vrstnih eh, kazalcev že na voljo. Treba poštevati kazensko statistiko, treba je to povezati z vprašanjem eh, zasega premoženja. Tudi informacije medijev so lahko tukaj velikega pomena. Zadeva bo zelo zapletena in težavna. In tudi o tem bomo razpravljali s strokovnjaki. Kot rečeno, zdaj pripravljamo naš eh, pristop oziroma eh, sodelovanje z Grekom. kar morda ne bo zanimalo vseh eh, poslank in poslancev v tem odboru. Zato bi skrajšal svoje poročilo in bi šel do konca. Računamo na podporo Evropskega parlamenta v tem procesu. Ugotovili smo, da potrebujemo boljše izvajanje obstoječih eh, zakonodajnih instrumentov. To poročilo nam bo dalo priložnost, eh, da uporabimo tudi izjemne vzvode, ki jih imate vi na voljo za spodbujanje pozitivnega razvoja. Kot prvo mora biti to poročilo dobro pripravljeno, hkrati pa mora zbuditi podporo in interes eh, pri tistih, eh, ki izvajajo in želijo izvajati uspešno protikorupcijsko politiko v Evropski uniji in v posameznih državah članicah. Tukaj računamo na vašo podporo in upam, da bomo eh, skupaj dobro napredovali. Hvala lepa. Hvala lepa predstavniku komisije za predstavitev protikorupcijskega svežnja. Ki dam pri ložnost pogleda v situacijo, preden predam besedo eh, poslancem, sprašujem predstavnika sveta, ali želi kaj povedati, ne potem. Pa prehajamo na razpravo med člani odbora. Gospod Janki je bil prvi. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Veselim me, da imamo v našem odboru to izmenjavo, kajti protikorupcijska eh, politika znotraj kazenskega prava predstavlja zelo pomemben problem. Samo za primer je razvoj v eh, Europolu in Eurojustu. Tukaj imamo v Europolu mojega rojaka, ki je poskušal najti delo za eh, svojega prijatelja. To so žalostni primeri, ko vidimo, kako se vtihotaplja korupcija v naše delo. Tudi med poletjem se je pokazalo, da je korupcija na področju ekonomskega upravljanja zelo velik problem v Evropi. Če si pogledamo krizo, v kateri so se znašle države Grčija, Španija, Italija, poleg vseh ostalih eh, problemov eh, se zane skriva tudi korupcija, ki onemogoča dober razvoj teh držav. Torej se ne ukvarjamo samo z strokovnim vprašanjem, ampak verjetno najpomembnejšim problemom povezan tudi z krizo v evroobmočju. Zelo podpiram to pobudo komisarke Malmström. Veseli me, da smo že imeli neformalne izmenjave z komisijo in komisarko in da smo lahko se pogovarjali v okviru podobno mislečih kolegov. Kar nekaj točki smo jih tukaj povdarjali, se eh, je znašlo v tem svežnju, ki ga predstavlja komisija. Seveda je parlament vedno neučakan. Vendar pa je to zelo pomembno za vsakodnevno delo na področju pravosodja, pa tudi na drugih področjih. Zato ne vem, če bi morali ostati pri tem, kar imamo tukaj 2013 eh, za priporočila. Se mi zdi zelo pozno. Vprašanje je, ali ne bi mogla komisija na določenih področjih je pripraviti vmesna poročila, tako da bi se zadeve premaknile eh, naprej, tako da bi lahko rešili probleme, ki se pojavljajo na tem področju. Tukaj je tudi nujno z vidika notranjega trga. V preteklih letih smo videli, da družbe sedežem Evropske unije, ki so bile doležene pri podkupovanju državnih službencev zunaj Evropske unije, večinoma niso predmet preiskav moja država, ne preiskuje primerov mednarodnega podkupovanja, da je šel eh, eh, podkupoval tu in tam in Zinska ni rekla nič. Vidimo to na, tudi na, pri Philipsu, ki je podkupoval upravo na Polskem. Tukaj nacionalne oblasti pravijo, da ne vejo, kaj bi storili na tem področju. Zato, da bi vzpostavili enake pogoje za vse na notranjem trgu, ne smemo dovoliti, da se to nadaljuje še dve leti, kar pomeni, da moramo hitro ukrepati. Ne omenim še dva dogodka, ki sta posebnega pomena. Oziroma bom eh, okroglo mizo 22. septembra z Transparency International predvsem na temo, ki ga je menjala komisija, to je Konvencija Združenih narodov za boj proti korupciji. Komisarka Malmström bi morala dobiti pristojnost eh, znotraj komisije, da eh, zagotovi izvajanje konvencije UNKAK-a na tem področju. Druga konferenca bo novembra, točno datum bomo še določili, tudi v sodelovanju z Afetom in Deve. To bo ekskurzija v delto Nigra v Nigerijo, tako da si bomo pogledali delovanje razvojne politike, zunanje politike. Krati pa bodo člani Libe dobili vtis, kako tam poteka korupcija, ko se podkupujejo različna podjetja, državne uradnike tam in kako ima Evropska unija odgovornost za pregon um, koruptivnih dejanj za pomoč tem državam. To je tudi odlična pobuda eh, komisije, ki je mora dobiti več podatkov o podkupovanju na področju rodarjenja ekstraktivnih eh, panog gospodarstva. Tukaj bo še treba veliko storiti. Hvala lepa, gospod eh, Dejank, gospa Ana Gomez. Eh, obrigada, uh, senjor prezident. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama se želim zahvaliti predstavniku komisije za delo, ki ga je upravil in ki nam ga je tudi predstavil. Rada bi se strinjala tudi s tem, kar je povedal gospod Dejong. 2013 se zdi zelo daleč. E, ta tema je resnično kompleksna in razumem, da komisija. Eh, mora najprej zbrati izkušnje za pripravo takega poročila. Eh, vendar se mi zdi pomembno, da bi lahko eh, pripravili umestna poročila in se tako sredotočili na bolj konkretne teme, naprimer na javna naročila, na zasebni sektor in tako naprej. Rada bi povedala tudi, da je ta tema ključnega pomena in mislim, da naš odbor tukaj lahko odigra pomembno vlogo. Tema je povezana tudi s krizo, v kateri smo se znašli. To je pravzaprav kriza korupcije. Kriza, ki izhaja iz korupcije, iz uh, koruptivnega delovanja. Gospod De Jong je uh, dal nekaj primerov, omenil je tudi mojo državo, Portugalsko, poleg tega je tu Grčija. Ampak to niso primeri, ki vplivajo samo na eh, te države, ki so deležne programov pomoči. Eh, ljudje, ki izvajo korupcijo na portugalskem, na irskem, v Grčiji in podobno. Vse to zadeva tudi podjetja drugih držav članic. Tukaj so udeležene tudi druge države članice. Na portugalskem je bil primer, ko je šlo za nakup eh, podmornic in tukaj je bila udeležena Nemčija. Torej gre za uh, vse evropski pojav. Treba pa je upoštevati tudi zunanjo dimenzijo, kot je rekel gospod De Jong. Omenil je tudi tretje države, s katerimi se Evropska unija povezuje. V tem smislu mislim, da naš odbor in pa poročanje lahko prinese velik prispevek. E, Naprimer, ko gre za uh, davčne oaze in tako naprej. Ne smemo si delati iluzij, ne bomo se uspešno borili proti korupciji, če naši voditelji ne bodo nadzorovali davčnih oaz. Gre za enote offshore. In to ni nek sporadičen pojav. Nemčija je s Švico podpisala nek sporazum, da se plačajo davki strani podjetij, ki imajo Eh, ki delujejo v Švici. Vendar bi to moral biti pojav po celotni Evropi, to bi se moralo izvajati po celi Evropi. Govoriti pa moramo seveda tudi o tretjih državah, o državah, v katerih obstajajo te davčne oaze. Pa še nekaj. Konvencija Združenih narodov je ključnega pomena. Kar nekaj Eh, kontroverznosti obstaja v zvezi s tem, ko gre za eh, nedovoljeno pridobivanje premoženja in tako naprej. Potem imamo pa še strokovnjake, ki se bodo s tem ukvarjali. V moji državi je neka britanska državljanka v nevarnosti. ki se oklepa uh, portugalske zakonodaje in s tem je povezana tudi, povezano tudi sodelovanje med različnimi institucijami v Evropski uniji in med posameznimi državami članicami. V tem konkretnem portugalskem primeru eh, gre za viden primer tega. Omenjala sem nakup podmornic tudi to je povezano s tem. Eh, nemško podjetje je izvedlo številne preiskave glede tega. Portugalski tožilci pa so potem čakali dve leti, da so uporabili dokumentacijo, ki so jim jo dali na voljo nemški preiskovalci. To se ne sme dogajati. Če želimo obsojati takšne primere korupcije, moramo upoštevati vse te prim primere in upam, da bo komisija uh, tudi tako delovali. delovala, mi pa bomo naredili vse, kar je v naši moči. Naj vas spomnim. Da bomo imeli glasovanje, seveda smo morali izražiti sožalje zaradi masakra v Oslu, ampak glasovanje je tudi pomembno. Tukaj moramo biti točni, paziti na čas. Nekateri bodo prišli natančno o puri predvideni za glasovanje iz drugih eh, odborov, iz drugih sestankov. Zato moramo z našimi razpravami zaključiti do 10.45. Zato bi vas prosil, da se sami omejite pri govoru. Tukaj imam kar dolg seznam članom odbora, ki želijo nekaj povedati. Zato vas prosim, da ste čim krajši. Gospod Kirkhope. Hvala, gospod eh, predsednik. Ta predlog komisije se mi zdi zelo zanimiv. Mislim, da eh, tu ne smemo, biti nikako, ne smemo imeti nobene tolerance, da potrebujemo pravila. Eh, In ta pravila eh, je treba tudi zaostriti, tudi kar zadeva lastne dejavnosti. In mislim, da moramo začeti pri našem delovnem mestu, pri izvoljenih predstavnikih. Ko se ukvarjamo s temo komisije, moramo reči, da je korupcija prisotna v številnih državah članicah. Nekatere države so Eh, uvedle nove predpise, naprimer Združeno kraljestvo, akt o podkupovanju, gre predvsem za podkupovanje v podjetjih, eh, tudi podjetjih, ki jih imajo naše družbe v drugih državah. To je tudi naš prispevek, eh, tudi kar zadeva eh, mednarodno trgovino. Torej, treba, potreben je ustrezen pristop v zadnjih desetih letih tudi ni bilo veliko eh, napredka. Ne gre toliko za pomankanje instrumentov, temveč za pomankanje izvrševanja eh, obstoječe nacionalne in nadnacionalne zakonodaje. Potrebujemo politično voljo za reševanje tega problema. In dokumentacija na britanski televiziji je govorila o novi mafiji in to je bil šokanten eh, dokumentarac. Naprimer, eh, poročalo se je o sistemu v Bolgariji. Eh, In seveda mora, se mora komisija ukvarjati s tem in to, uh, tega ne moremo rešiti samo z novimi uh, predlogi, temveč predvsem z večjo pozornostjo. Korupcija ima jasno definicijo. Jaz sem pravnik in vemo, kakšna je opredelitev pojma korupcije. Ne smemo pa pozabiti na dejavnosti, ki ne padejo v to definicijo. Nekaj, kar je novo, uh, ja, včasih se nam zdi, da nekaj ni čisto v redu, uh, ko gre za uh, izdajanje denarja tudi v Evropski uniji. In če se nam nekaj ne zdi v redu, potem si morajo uradniki to ogledati zelo odblizu. In mislim, da uh, je res na mestu nič tako toleranca. Za vsaka taka ravnanja komisija mora biti zelo pozorna eh, na ta pojav in seveda tudi mi kot poslanci. Gospa Viver. Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik. Menim, da je dobra ideja, da se ukvarjamo z bojem proti korupciji in zato tudi pozdravljam sporočilo komisije. Vendar imam tudi celo vrsto pripomp. Vidim, da komisija se osredotoča pri dejavnostih predvsem na eh, pripravo obsežnih poročil glede ocenjevanja sedanjega stanja v državah članicah. Dobro, to je sicer v redu, ampak eh, mor, treba, moramo se vprašati, zakaj potrebujemo to poročilo, kajti eh, zaključek tega poročila morajo biti tudi nadaljne akcije za boj proti korupciji. In zato ne, mislim, da naj ne bi šlo za evalvacijo, temveč pravzaprav bi se morali vprašati, kaj želimo doseči s temi poročili in kaj naj bi bil, kateri naj bi bil naslednji korak strinjam se z večino tega, kar je povedal gospod Kirko, pa vendar se ne strinjam s tem, da smo v Evropski uniji eh, zaostrili pravila. Mislim, da to ne drži. Prvi korak pri boju proti korupciji je transparentnost. In pravzaprav ne vidim toliko te transparentnosti znotraj Evropske unije in tudi ne v Evropskem parlamentu. Saj nočemo biti. Eh, licemirski in moramo priznati, uh, kakšna so pravila, ki veljajo za naše delo. Pred kratkim so odkrili nekatere škandale v zvezi s kolegi, ki, jih, ki jih je želel podkupiti eh, časopis oziroma to je bila pač zgodba za tem, ampak če nam je dovoljeno, da ljudje, ki imajo javno funkcijo, naprimer poslanci ali tudi poslanci doma, da imajo tudi prihodke iz uh, članstva v upravnih odborih v drugih družbah, potem je to vsaj vir z, oziroma za, spodbuda za preiskavo, ali je nekaj v redu ali ne. Mogoče to ni korupcija, tako kot je povedal gospod Kirkop, ampak nekaj ni v redu. Uh, Torej, moramo si ogledati, kakšen je potem naš mandat, če pride do take situacije, kaj lahko storimo, kako lahko ukrepamo. Če tega ne bomo storili, bomo imeli vedno dvojne standarde, to je moj pogled na to. Komisija omenja obstoječe instrumente v boju proti korupciji na zasebnem sektorju in je se samo malo dotaknila politične korupcije. Jaz mislim, da vsaj v teh časih eh, morajo evropski državljani videti, ali kako odporna je politika proti korupciji. In mislim, da moramo razmisliti o podobnih pravilih glede financiranja političnih strank, potem kar zadeva Eh, izdajanja denarja v predvolilnih kampanjah, če želimo biti odkriti eh, in če se želimo resno boriti proti korupciji in eh, javna naročila. Politika javnih naročil v Evropski uniji je prešipka in na tem področju mislim, da potrebujemo strožja pravila. Hvala. Najlepša hvala gospa Monika Makovej. Thank you, chair. Hvala, gospod predsednik. Podpiram protikorupcijsko politiko na ravni EU. To je prvič, da to poskušamo doseči. Doslej je ta zadeva bila prepuščena državam članicam. Pravzaprav bi si želela močnejši mehanizem, ampak kljub temu se bom rada lotila tega, kar je na mizi. Želim poudariti pomen uh, ukrepov proti korupciji. Korupcija stana, stane denar, eh, spodkopava uh, pravno državo, to stane veliko davkoplačevalca, izkrivlja trg in je igrala tudi vlogo pri eh, finančni krizi. Imamo veliko razlogov za strogost v boju proti korupciji in za to, da eh, se tega lotimo na evropski ravni. Razen tega želim spomniti in se zahvaliti kolegom v parlamentu, kajti parlament je prispeval k skupni politiki na ravni Unije. Zato smo zahtevali v pisni deklaraciji, ki jo je sprejel parlament, um, tudi kar zadeva mehanizem za spremljanje tega pojava na Evropski uniji. Mehanizem, ki ga pripravlja komisija in ki eh, bo zadeval uh, posebne teme, torej to se mi zdi v redu. Mislim, da se moramo osredotočiti na ključne zadeve. Gre za izvrševanje protikorupcijskih predpisov. Eh, slišimo, da imajo nekatere države članice dobre predpise. Najpomembnejša stvar je izvajanje in eh, tudi sankcije, če se ne izvaja in predvsem eh, tudi eh, odozim premoženske koristi. Eh, to sem hotela povedati na vsak način. Podpiram pobudo in se veselim sodelovanja eh, s kolegi v odboru eh, na to temo. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da so vsi, ki so govorili doslej, povedali zelo eh, tehne zadeve. Žal mi je, da svet ni podal pripombe. Kajti ena od glavnih točk, na katero opozarja komisija, je pomankanje politične volje na ravni držav članic, da bi se lotili tega eh, problema, ki povzroča veliko škodo in ki vpliva eh, na ekonomsko-politično sfero, ki se dotika tudi človekovih pravic, kajti eh, spodkopavajo se tudi pravice posameznikov pri tem. Ko Mesija je povedala, da je eh, skromno izvajanje okvirnega sklepa komisije, ki je bil sprejet pred nekaj leti in tudi drugih konvencij z tega področja. In pridružujem se eh, Timotu Kirkopu, kar zadeva sprejet zakon v Združenem kraljestvu, ampak Združeno kraljestvo je eno od sedmih držav, ki niso podpisale eh, konvencije o korupciji na področju civilnega prava eh, Evropsk Sveta Evrope. In eh, tega se moramo seveda tudi zavedati kot problem. Če upoštevamo velike stroške in tudi posledice korupcije, potem eh, moramo res opozoriti na pomankanje politične volje, ki smo ji priča v preteklosti. In žal je izpadel mikrofon. Torej, seveda nas to čudi in vznemirja in škoda, da ni svet podal trdnega stališča o tem, da ni rekel 27 držav članic je odločenih, da se bo lotilo tega pojava in da ne bomo samo stopicali Eh, na mestu pri tem problemu. Mislim, da eh, gre predvsem tudi za področje kazenskega prava. Eh, torej, gre predvsem za vzajemno zaupanje, čezmejno vzajemno zaupanje, če pride do suma storitve dejanja korupcije. In mislim, da Eh, da je potrebno predvsem to vzajemno zaupanje. Eh, in tudi, ko gre za eh, nalog za prijetje, evropski nalog za prijetje, je treba seveda zaupati državi, ki je izdala tak nalog. In sistem pač ne deluje, če prihaja do endemične korupcije. Korupcija je pogosto povezana z organiziranim kriminalom. Trgovanje z ljudmi je nekaj takega, podkupovanje eh, mejnih policistov in drugih policistov je zelo pogost pojav v povezavi s trgovanjem z ljudmi. In zato vemo, da je to velik problem. Upam, da bo svet res eh, dal ustrezno težo temu vprašanju in da bo rekel, podpiramo mehanizem poročanja na ravni EU. Nočemo, da bi eh, enostavno predstavniki držav rekli, to se nas ne tiče, ker tega pojava pri nas ni ali ni tako očitni in tako naprej. Eh, In eh, pri pravosodju in notranjih zadevah eh, gre predvsem za vzajemno zaupanje. In če države članice niso pripravljene se tega lotiti, se moramo seveda vprašati, kaj je z vzajemnim zaupanjem. Vzajemno zaupanje je pravzaprav temelj vsega našega sodelovanja, gospod Albrecht. Hvala, gospod eh, predsednik. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano doslej. Eh, vedno opozarjamo na boljše izvajanje pravil o korupciji in sedaj imamo tudi eh, pobudo med posameznimi, torej nadstrankarsko pobudo za boj proti korupciji in to je na vsak način zelo pomembno. Tako kot smo slišali doslej, korupcija spodkopava eh, pravno državo in če se ne borimo proti korupciji, potem bomo imeli veliko težav tudi z izvajanjem pravil na drugih področjih in mislim, da je to nujna in pomembna zadeva. Strinjam se z gospodom De Jongom, da moramo eh, eh ravnati hitreje, kot je predlagano. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko začeli takoj eh, z boljšim izvrševanjem, izvajanjem potem tudi prioriteta na področju pravosodja in na policijskih zadev. Torej, tudi in seveda na področju organiziranega kriminala na, v gospodarstvu. Mislim, da je treba zastaviti tudi prioritete, kje prednostno izdati denar in za katera področja pripraviti ukrepe. Ampak kot rečeno, ne gre za nove ukrepe, temveč za izvajanje obstoječih pravil. Želel bi malo več vedeti o tem, kateri naj bi bili predlagani ukrepi in inštrumenti, ki naj bi vodili do boljšega izvajanja v državah članicah in želel bi si tudi malo odločnejše besede napram svetu, kar zadeva predloge sveta, kajti mislim, da gre za res za nujno zadevo, da moramo se lotiti dela takoj in ne moremo čakati še naprej. Hvala. Hvala, gospod Louis Michel. Oui, monsieur le président, très rapidement, je peux... Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi jaz se lahko v glavnem pridružim kolegicam in kolegom. Mislim, da uh, bomo da, seveda tudi v prihodnosti še razpravljali o tej temi. Komisarki Malström in komisiji se zahvalim za pobudo. Če vidimo, kako malo je angažmaja v nekaterih državah, da bi podpa, podpisali vsaj temeljne konvencije, um, kako malo je politične volje. Tri države članice niso podpisale konvencije Sveta Evrope, 12 eh, jih ni podpisalo eh, dodatnega eh, protokola, tri jih ni podpisalo sporazuma Združenih narodov in nekatere tudi ne konvencije OECD-ja. Gre za politično voljo, ali si to želimo ali ne. Strinjam se, Saro, da ne more biti tako, da pri tako pomembni temi svet enostavno molči. Pravzaprav bi to bila krasna priložnost, da prisilimo svet v politično izjavo. Ta tema je zelo pomembna. Predvsem tudi zato, ker si želimo pozitivno dinamiko, ker si želimo odvračilni učinek in zato Eh, je treba v teh poročilih opozoriti na to, kje so težave. Dobro bi bilo, če bi kmalo imeli izčrpen seznam strani komisije eh, tega, kaj so po njenem mnenju najboljše prakse. prakse. Gospa Weber je naprimer omenila financiranje strank. Moram reči, da odkar obstaja prepoved dajanja daril eh, strankam, in je manj denarja na voljo za predvoljene kampanje, beležimo tudi uspeh v boju proti korupciji v naši državi, kajti to je prav gotovo bil kanal za korupcijo. Druga pomembna tema, ki je bila prav tako omenjena, je zasnova nezdružljivosti med javnim javno funkcijo in funkcijo v zasebnem gospodarstvu. Gospa Weber je omenila naprimer mesto eh, poslanca in uh, funkcijo v gospodarstvu. Tu uh, svarim, tu moramo biti zelo previdni, kajti ta stvar je zelo zapletena. Dobre prakse. Govorili smo o političnem področju, to je bilo že omenjeno. Politiki in tisti, ki sprejmejo odločitve, torej visoki uradniki, morajo vsako leto podati eh, izjavo o prihodkih. Se, to je že nekaj. S tem, da vsako leto podaš izjavo o premoženju. Ampak eh, smisel, to je smiselno samo, če bo komisija v stanju eh, pripraviti predloge, ki jih države članice potem tudi lahko izvajajo. Zato bomo pozneje morali razpravljati tudi še o konkretnih predlogih. Pa zadnji predlog. Rad bi videl, kako vključiti civilno družbo. Kakšni so nameni v zvezi s tem? Kdo eh, pada v to področje, kakšna je naloga medijev, kajti jasno je, da ne gre samo za ukrepe, ki so usmerjeni po, proti politikom. Lov na čarovnice, tega sploh nočem. Kaj ti gre predvsem za to, da dosežemo več demokracije in več transparentnosti. Hvala. Kora, korupcija je ena eh, od zadev, ki jo obsojajo po vsem svetu. In zato je seveda lahko govoriti uprit boju proti korupciji. Ampak treba se vprašati dve stvari. Zakaj naj bi EU in predvsem komisija bila bolj učinkovita kot države članice. Nacionalne vlade poznajo prakse, ki se izvajajo v njihovih državah in zato lažje preprečujejo korupcijo. Če tega ne storijo, če niso uspešne, potem to nekaj izpove o teh vladah. Drugo, koliko bo tak svežen stav? Komisija je rekla, da ne potrebujemo nove zakonodaje ali novih inštitucij, ampak jaz domnevam, da bodo priporočila komisije šle ravno v to smer. Mislim, da ta svežen ne bo zmanjšal korupcije. Eh, temveč da se, bo se bodo povečali izdatki in pooblastila komisije. Sicer jih je še nekaj na seznamu prijavljenih govornikov, ampak vidim, da tisti, ki so se prijavili, niso več v dvorani, vse trenutno ne in zato eh, bi lahko dali besedo najprej predstavniku sveta, in potem komisiji. Torej najprej ima besedo predstavnik sveta. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, želim vam zagotoviti, da je naš eh, minister za notranje zadeve in administracijo Jerži Miller vam vsi prav gotovo to pojasnil 14. septembra, ko boste to obravnavali na plenarnem zasedanju. Hvala. To je bil kratek prispevek, sedaj pa ima zadnjo besedo komisija. Hvala. Eh, torej veliko zadovoljstvo eh, nam je bilo slišati besede podpore in tudi pohvale eh, za delo komisije. Želim povedati samo nekaj o poročilu in tudi o časovnici. Seveda je neučakanost tudi pri, na strani komisije. Tudi mi bi želeli pripraviti tako politiko čim prej ta, eh, to poročilo seveda ni samo sebi namen, temveč to je instrument za spodbudo dodatne politične volje. Tu je instrument za eh, spodbujanje, za širjenje najboljših praks. To je instrument, ki naj bi zbral dobre ideje in priporočila, ki so že vključene v različnih poročilih, ki mogoče niso tako znana na splošno. Uh, Eh, in zato upamo, da bo to vplivni instrument. Želim pa vam povedati tudi, da nismo slišali samo pohvale, temveč tudi skepso. Eh, skeptiki sprašujejo, zakaj še eno poročilo, sej imamo že toliko poročil. In seveda to jemnemo resno. To moramo zastaviti pravilno. Poročilo mora vsakomu pokazati, da prinaša dodano vrednost. In Zato eh, moramo ustrezno pripraviti to poročilo. Torej, gre za reali moramo realistično oceniti, kdaj to lahko storimo dobro. Ne gre samo za končni proizvod, temveč tudi za postopek, ki vodi do tega izdelka. E, torej, začeli bomo pozno letos in nadaljevali naslednje leto. E, organizirali bomo različne posvete, eh, informacijske sestanke, ne samo v Bruslju, temveč tudi v drugih eh, državah članicah in mislim, da bo to dobra priložnost za obravnavo tega področja. Seveda pa pri tem štejemo tudi na podporo Evropskega parlamenta, tako da, eh, torej, da bo tudi on opozarjal na to temo, vedno spet ne moremo pa tvegati, da ne bi pripravili pri poročila oziroma poročila, ki bi bil na ustrezno visoki rav, kakovostni ravni. Hvala. S tem smo uh, zaključili to točko, spremenili smo tudi uh, to. Uh, uh, vrstni točk, zamenjali smo peto, sedmo točko in sedaj bomo obravnavali eh, sedmo točko, pogoje za vstop in bivanje državljanov tretjih držav za namene sezo sezonskega zaposlovanja. Poročevalec je Claude Moraes, ki bo sedaj spregovoril prvi in uh, eh, 217 predlogov sprememb je bilo vloženih na to poročilo. Uh, imamo tudi pridruženi odbor FEM, gospa Antigoni Papadopolo je pristojna v tem odboru, ampak najprej bomo slišali gospoda Moraesa, potem bomo slišali komentarje komisije poljskega predsedstva in potem bo sledila kratka razprava. Tako da bomo ob 10.45 eh, pripravljeni za glasovanje, gospod Moraes. I'm noting that the, the votes are going to be at 10.40. Hvala. Bom skušal biti čim krajši, ker imamo glasovanje potem. Rad bi kolege najprej upozoril, da smo že veliko razpravljali o tem dosjeju in sicer pred poletjem. Hvaležen sem predvsem poročevalcem v senci za zelo iskrene razprave, ki smo jih imeli pred poletjem. In to se zdaj odraža tudi v predlogih sprememb. Gospod Papalikonau, gospa, gospod Mulder, Angelili, gospa Ernst. 217 predlogov sprememb smo prejeli, kot ste povedali. Pa tudi v odboru za zaposlovanje je bilo podanih 131 eh, predlogov sprememb. Eh, s soporočevalcem eh, tesno sodelujeva. tako da bomo uh, to zadevo čim bolj poenostavili in jo naredili čim bolj jasno. Dve stvari sta pomembni. Ta predlog v svojem bistvu govori o zaščiti pred izkoriščanjem sezonskih delavcev. Gre za to, da se uveljavi tisto, kar že obstaja kot oblika migracije in uh, to je zelo pogosto v Evropski uniji. Po drugi strani uh, na trgu dela v Evropski uniji uh, te stvari postajajo vse bolj občutljive, ko skušamo stabilizirati katerikoli vidik delovnega trga v povezavi z nedržavljanjem Evropske unije. Gre za dajanje jamstev za zagotavljanje zakonitega priseljevanja in tako naprej. In v predlogih sprememb vidimo to ravnotežje, ki eh, ga predlogi sprememb odražajo in ki se mora upoštevati. Naslednjo sredo bomo imeli sestanek poročevalcev v Senci, sestanek s poročevalci v Senci zato prosim, da mi svoje predloge podate še po sestanku, pa tudi zdaj bom nakratko spregovoril o tem, najprej o sektorjih, ki jih to zadeva. Mi smo nakazali, da so glavni sektori kmetijstvo, vrtnarstvo in turizem. Z gospodom Koferatjem sva se o tem strinjala. In veseli me, da se tudi v predlogih sprememb strinjamo s tem, torej, da se uh, zadevo omeji na te tri sektorje. Različna mnenja obstajajo o tem, ali lahko posamezne države članice dodajo nove sektorje. V predlogih sprememb se ukvarjamo tudi z vključenostjo držav članic in pa socialnih partnerjev. Moje stališče je, da je treba vključiti socialne partnerje. V predlogih sprem pa se odraža tudi ideja, da ti ne bi smeli imeti zadnje besede. Nekaj močnih predlogov sprememb govori tudi o tem, da bi socialni partneri morali imeti različne vloge, če bodo vključeni. Mislim, da je to eh, pomembno za gospoda Koferatijan tudi zame bo še potrebna razprava o tem. Potrebne bodo tudi temeljite analize predlogov sprememb skupaj s poročevalci v senci. Glede obsega, in tukaj gre za pristojnost odbora Lipe, tukaj sem tudi rekel, da predlog komisije govori samo o državljanih tretjih držav, ki živijo izven Evropske unije in pridejo sem kot sezonski delavci. Eh, sam sem rekel, da je to lahko tudi most za eh, državljane tretjih držav, ki nezakonito živijo tukaj ali pa zakonito živijo tukaj in s tem se ukvarja tudi nekaj predlogov sprememb. Gospod Papa Nikolaus želi omejiti zadevo samo na tiste, ki živijo v Evropski uniji. Gospa Sargentini bi vključila tudi tiste, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji in pa prosilce za azil. Drugi poročevalci v senci uh, na tem področju niso vlagali predlogov sprememb. Zanima me, ali danes ali pa naslednji teden uh, ali to pomeni, da drugi kolegi mislijo, da ima komisija pravo stališče ali pa se stvarjo preprosto niso ukvarjali. Glede nastanitve, eh, to je skupna pristojnost eh, odborov Libe in Empel in tukaj smo se strinjali, da želimo okrepiti definicijo nastanitve gre za pogoje za sezonske delavce. Zelo lahko je dajati neka navodila, ampak zakaj se je odbor Libe sploh začel ukvarjati s tem? Uh, gre za to, kar smo videli v Rozarnu in uh, še uh, drugot po Evropski uniji. Situacije so včasih ekstremne. Treba je sezonskim delavcem zagotoviti uh, solidna bivališča. in v predlogih sprememb eh, vidimo, da se izraža podpora tudi zato, da se eh, bolje opredelijo v členu 14 tudi eh, primerni pogoj za življenje in standardi za življenje. Potem gre tudi za higijenske, zdravstvene pogoje in tako naprej ti predlogi sprememb gredo vsi v isto smer, da se bolje poskrbi za sezonske delavce. Včasih pa gredo v nasprotno smer od moje, namreč, da bi se bolje definirali življenjski standardi in pogoj za življenje. Tudi trajanje bivanja, to je naša pristojnost. Tukaj sem sam predlagal, da ohranimo šest mesecev v katerem koli oziroma v 12-mesečnem 12 obdobju. Mm, člani so to podprli in zdaj obstaja široko soglasje, da ohranimo 6 mesecev v 12 mesecih. Različne države članice v svetu si prizadevajo za to, da bi sezonski delavci lahko ostali dlje, ampak po mojem mnenju. Uh, je vprašanje, ali lahko daljša obdobja še imenujemo sezonska obdobja in sezonsko delo. Mm, torej, zaenkrat pa obstaja soglasje o šestmesečnem obdobju v obdobju 12 eh, mesecev. Potem še ena pristojnost odbora Libe. pogoji za vstop sezonskih delavcev, eh, potni list, zdravstveno zavarovanje, vse to je zelo pozitivno. Eh, in vse to je potrebno, da se ugodi prošnji sezonskega delavca za vstop. Pri teh predlogih sprememb bi si rad natančno ogledal, ali so, uh, eh, so razmerni in ali. Zato že obstajajo nacionalne določbe. Zanima me tudi, ali imamo kakšna pravila glede vstopa v šengensko območje. Tukaj bo še potrebna raziskava, ampak razumem, zakaj so kolegi vložili predloge sprememb na tem področju. Zelo resno bom še proučil. Eh, te predloge sprememb in se tudi pogovoril o njih. Glede zaščite sezonskih delavcev, to je spet skupna pristojnost odbora Libe in odbora za poslovanje. Tudi tukaj je bilo vloženih štev, eh, veliko predlogov sprememb. Eh, gre za zaščito sezonskih delavcev in to je bistvo tega predloga. Namreč, da se zaščiti najbolj ranljive in da se jim da neko stabilnost. Eh, tukaj moramo zagotavljati informacije sezonskim delavcem. Eh, potem imamo mehanizem za pritožbe, eh, ki ne bo vodil v viktimizacijo. To je pomembno. Govorimo tudi o sankcijah za delodajalce. To so predlogi sprememb, ki jih lahko podprem in so bili podani tudi v zelo razumni obliki ne bom uh, več razlagal podrobnosti, vem, da imamo še glasovanje, nekaj stvari je še kontroverznih. Uh, zato bom zdaj zaključil. Če kakšnega področja nisem pokril, vem, da se bomo o tem še pogovarjali s poročevalci v senci. Želim pa jasno in iskreno povedati, da pa razumemo občutljivost te teme. Vemo, odkot je prišel predlog. In predlogi sprememb nam dajo neko priložnost, da ustvarimo ravno težje med zaščito uh, sezonskih delavcev, uh, zaščito teh migrantov, ne glede na to, uh, kakšni so pogoji v Evropski uniji. Po drugi strani pa se zavedamo tudi problema nezakonitega priseljevanja. In ta predlog bo vplival tudi na problem nezakonitega priseljevanja. Tukaj moramo torej ustvariti ravnotežje. S kolegom Koferatijem iz odbora Impel dobro sodelujeva in rada bi zagotovila celosten pristop eh, k tej temi. Tukaj pa se bom zaenkrat ustavil. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Moraes, for your job and for the presentation of the. Hvala, gospod Moraes. To je šele prva stopna v procesu razmišljanja in razpravljanja, ki je še odprt. Uh, mi smo tu zato, da bomo ta proces nadaljevali. Zdaj pa bomo dali besedo svetu in komisiji, če želijo spregovoriti gospa Dajen Šmit uh, eh, iz komisije je tukaj. Bi predstavnica komisije kaj povedala o tej tako pomembni temi, o tri, državljanih tretjih držav, ki prihajajo zaradi sezonskega dela. Prosim, bodite kratki. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratka. Rada bi se zahvalila gospodu Morajsu in gospodu Koferatiju za predloge sprememb tudi vsem članom parlamenta. Strinjam se uh, s tem, kar je povedal. Mislim, da gre za občutljiv dosje, gre za posebno kategorijo delavcev, ki potrebujejo zaščito. Tukaj obstaja še veliko problemov in skrbi. Uh, Komisija je podala predlog in je s tem želela zagotoviti neko ravnotežno besedilo. Veliko razprav smo imeli tudi znotraj komisije, da bi našli to ravnotežje in se odzvali na skrbi, ki obstajajo na tem področju. Številni predlogi sprememb in tudi dejstvo, da gredo v različne smeri, kaže na to, kako občutljiva je tema. Eh, tukaj v parlamentu in tudi s pomočjo sveta lahko stvari izboljšamo. Komisija je tukaj pripravljena na kompromis in uh, resnično se strinjam z vsemi komentarji in pripombami, ki so bile izražene. Razprava pa bo pokazala, kako bomo lahko še napredovali. Samo nekaterih točk bi se rada dotaknila. Omenjajo jih tudi predlogi sprememb in uh, kaže, da je o tem treba še razpravljati, glede tega, ali sprejeti prošnje tudi eh, strani tistih, ki živijo v Evropski uniji. O tem smo razpravljali v komisiji in se odločili, da eh, eh bi morali vključiti samo tiste tretje državljane, ki prihajajo izven Evropske unije. Namreč gre za začasne migrante, ki pridejo za neko omejeno obdobje v Evropsko unijo. Schema, ki jo predlagamo, temeli na uh, konceptu začasnih priseljencev. Tu bomo seveda morali pregledati, če bi uh, obseg uh, spremenili. Tukaj se ne omenja združitev družin, kaj ti govorimo o začasnih migrantih in tega se moramo zavedati. Glede definicije sektorjev, to je zelo pomembna točka o kateri smo razpravljali, tudi na pripravljalnih sestankih. Tukaj imamo definicijo, da so sektori odvisni od uh, letnih časov. In sicer spreminjanje letnih časov je vključeno v uh, definicijo. Eh, poleg tega pa imajo različne definicije tudi eh, posamezne države članice. Ta definicija letnih časov je povezana s sektori. Nimamo še končnega seznama sektorjev. Potem pa glede ideje vključitve socialnih partnerjev v vprašanje sektorjev. To je zanimivo, eh, vendar se za to nismo odločili, ker. Eh, bi morali državam članicam na tem področju dati določeno prožnost. Potem delovni pogoji. Izražene, izražene so bile prošne, da bi imeli nek uh, seznam. Potrebujemo pa nujno uh, člen, ki bo sorazmeren in bo zagotovil zaščito sezonskih delavcev, po drugi strani pa moramo upoštevati tudi, da moramo ustvariti neko enostavno privlačno schemo, ki bo tudi uporabna. In če bomo uvedli neke pogoje, potem se schema morda ne bo uporabljala. Glede trajanja, komisija je predlagala naj, torej, obdobje šestih mesecev kot uh, maksimum v koledarskem letu. Lahko koledarsko leto zamenjamo z 12 meseci, to je res. Uh, to smo uvedli tudi zato, ker imajo države članice različna obdobja, nekatera od 3 do, do 6 mesecev, druge še daljša obdobja. In v nekaterih državah lahko delavci ostanejo do 9 mesecev. Uh, Eh, komisija se je za šest mesecev odločila tudi za to, da izbere eh, neko srednjo pot med možnostmi, ki obstajajo v različnih državah članicah. Pomembne teme so zaščita sezonskih delavcev, eh, kar zadeva nastanitev. Mm, tukaj smo bili dokaj splošni. Prišle so prošnje, da bi morda morali biti bolj natančni pri opredelitvi standardov. Mm, morda bi si lahko ogledali uh, eh, AKI ali pa direktivo o združevanju družin in tako naprej, ki se tudi ukvarjajo z, z eh, to temo. Ne bom pa se spuščala v podrobnosti pri drugih temah. Mm, seveda so potrebne informacije in jih je treba zagotoviti sezonskim delavcem. Imeli bomo portal, eh, ki bo zagotavljal nacionalne, o, ki bo zagotavljal splošne informacije, imeli pa bomo povezave tudi na nacionalne uh, strani, eh, kjer so predstavljeni posamezni sistemi, kajti uh, ni vse urejeno na ravni EU in tako bomo zagotovili tudi uh, več informacij za delavce. Še strani uh, sveta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 Eh, tako srečanje. 13. in 14. septembra se bomo še sestali in potem bomo podali stališče sveta o tej temi. Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo. Najprej gospod Koferati, ki je tudi vključen v pripravo eh, tega poročila. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti kolegu Moraesu in tudi vsem ostalim eh, poročevalcem v senci iz drugih odborov, eh, ki so sodelovali v tej prvi fazi. Torej, to delo je zelo zahtevno in tudi zelo eh, delikatno, kaj ti gre za teme kjer doslej nismo imeli predpisov in to je omogočalo, da so nastali pogoji eh, za veliko trpljanje oseb, eh, ki se jih to tiče in tudi za izkrivljanje konkurence med podjetji. Torej ni eh, pravil, ki bi veljala na enotnem trgu. Imam eh, nekaj kratkih pripomb torej v zvezi z nekaterimi vprašanji, ki so bile, bila izpostavljena, seveda pa bo sledila tudi še nadaljna razprava. Najprej obseg uporabe. Zavidam se skrbi komisije, ki pravi, da je treba uh, vključiti samo osebe, ki prihajajo od zunaj, uh, torej iz drugih držav, iz tretjih držav. Ampak mislim, da naj bi tu predvideli neko prehodno določbo, ki bi bila uporabna samo v prvi fazi izvajanja direktive in ki bi omogočala tistim, ki že prebivajo v Evropi, da se vključijo eh, pri Eh, torej v izvajanje teh sezonskih dejavnosti. Kaj ti, če bi na ustrezen način zapisali tako določbo, bi to lahko privedlo tudi do tega, da bi si te osebe uredile svoj status, ki uh, se ne bi zavlekel neskončno, temveč bi veljal samo v prvi fazi in v prvi fazi bi to imelo določene prednosti. Drugo vprašanje se nanaša na uh, določitev sektorjev. Prepričan sem, da je najbolj učinkovita rešitev ta, da imamo tu strogo določitev teh sektorjev v direktivi in da potem delegiramo državam članicam eh, možne oblike prožnosti. Torej, dodajanje sektorjev mora temeljiti seveda na zakonskem predpisu. Vendar pomembno je, da socialni partnerji sodelujejo pri eh, določanju stopnje fleksibilnosti. Torej, tisti, ki zastopa podjetja in tisti, ki zastopajo delavce, morajo imeti enako možnost vplivati na nacionalno zakonodajo, če naj bi prišlo do izjem od eh, predvidenih določb. Torej, eh, pri eh, Vem, da je težko najti ravnovesje v teh vprašanjih, kajti v posameznih državah članicah so okoliščine seveda zelo različne in ni težko najti tu neke homogenosti, ampak eh, zelo stroga določba v direktivi sami in fleksibilnost, ki eh, je potem v rokah državah članicah, pri čemer pa morajo sodelovati socialni partnerji. Potem tretja stvar se nanaša na trajanje. In to je tema, s katero se ukvarja odbor Libe. Ampak tudi mi smo se ukvarjali s tem. Mislim, da je eh, obdobje šestih mesecev ustrezen, no obdobje v dvanajstmesečnem obdobju. Tisti, ki ustrajajo na daljšem obdobju, torej tisti, ki zahtevajo devet mesecev, to delajo predvsem zato, ker resničnosti eh, uh, se s tem zlorablja ta instrument. So pa določena sezonska dela, ki se ne končajo v sončnem, koledarskem letu. Naprimer, to, se, to velja za turistično obdobje po zimi. Če pomislimo na kmetijstvo, je jasno, ali tudi na vrtnarstvo, je jasno, da je. Uh, obdobje eh, pobiranja oziroma žitve, eh, da se zaključi v koledarskem letu. Ampak eh, turizem pa prekorači koledarsko leto in zato potrebujemo večjo pri, prožnost pri računanju tih šestih mesecev. Eh, moramo pa ostati seveda strogi pri maksimalnem obdobju šestih mesecev. Kajti, ampak mislim, da se s tem tudi večina strinja. Ni. In tu tudi nismo v nasprotju s tem, kar je predlagala komisija, temveč pravzaprav gre samo za to, da najdemo najučinkovitejši model. Hvala torej uh, vsem za uh, konstruktivnost pri pripravi uh, tega poročila. Gospa Papadopoulou. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι το θέμα... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre resnično za občutljivo vprašanje in tukaj moramo najti pravo ravnotežje. Potrebujemo celosten pristop eh, do problema. Razprava še poteka in mislim, da je naše mnenje tukaj pomembno, mnenje odbora za uh, enakost spolov tukaj mora naše mnenje biti upoštevano. Strinjamo se z vsemi problemi, ki jih izpostavil gospod Morajs in tudi gospod uh, Serž. V Evropski uniji bomo morali urediti to vprašanje. Številni delavci so tudi ženske in se soočajo še z dodatnimi problemi prihaja do izkoriščanja sezonskih delavk, ko gre za plačilo, ko gre za nastanitev. Nastanitev je pogosto neprimerna. Te ženske pa se soočajo tudi uh, s problemi v času nosečnosti, uh, vzgoje otrok, prihaja do uh, spolnega izkoriščanja in tako naprej. In to so resnično problemi, ki situacijo za ženske delavke, eh, za sezonske delavke še zaustrijo. V našem odboru mislimo, da je vse to treba upoštevati. Mm, tako, ko gre za dostop do informacij, kot financiranje. Sezonskim delavkam moramo zagotoviti pomoč, nekatere so morda nepismene in dostop do informacij je za ženske resnično ključnega pomena. Ko gre za spremljanje in nadzor, za mehanizme spremljanja in nadzora, mislimo, da morajo ti mehanizmi biti oblikovani tako, da ženske lahko uh, zahtevajo svoje pravice, ko so jim te pravice kršene. In treba je poročati o teh zadevah. Hvala, zdaj pa gospod Papa Nikolav. Hvala. Govoril bom grško, da bom bolj natančen. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Morajsu za odlično mnenje, ki ga je podal in za odlično sodelovanje, ki sva ga imela do zdaj. Tudi gospodu Koferatiju se zahvaljujem za enako sodelovanje. Veliko razprav smo imeli s poročevalcema in poročevalci v senci in od vsega začetka smo, kar zadeva EPP, imeli zelo jasno usmeritev. Jasno smo povedali, da je uh, vprašanje sezonskih delavcev zelo pomembno in da se mu moramo zavezati vsi. Obstajajo jasni primeri izkoriščanja sezonskih delavcev in s tem se moramo takoj začeti ukvarjati. Vse to se mora odvijati znotraj eh, dobro uravnoteženega okvira tako da bomo lahko zagotovili zaščito tem ljudem in uh, primerno izvajanje strani držav članic. Naše osnovno stališče bi moralo biti, da se izogibamo kakršnemu koli uh, izkoriščanju ureditve. to direktivo eh, resnično potrebujemo, ampak ne vem, zakaj je omejena samo na tiste, ki pridejo iz tretjih držav v EU in se potem vrnejo nazaj. Razmišljali smo o tem, da bi morda vključili tudi tiste, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, pa morda zaradi finančne krize, zaradi brezposelnosti. Uh, delajo kot sezonski delavci. Kolegi so predlagali, da bi se ukvarjali tudi s problemi teh delavcev. Ko gre za tiste, ki zakonito prebivajo v EU, naj povem, da za nje že obstaja zakonodajni okvir oziroma pravni okvir in zelo težko je za nekoga, ki ima začasno dovoljenje za bivanje, da bi za več kot tri mesece odšel v drugo državo članico. Kot sem rekel, če si želimo takšne ureditve za sezonske delavce, si bomo morali ogledati tudi šengenski zakonik. tisti, ki dlje časa prebivajo v Evropski uniji, za nje obstajajo uh, posebne določbe in imajo možnost uh, delati tudi v drugi državi članici. Isto velja za prosilce za azil. Razpravljali smo tudi o pogojih za vstop pred poletjem in pa o postopkih za prosilce za azil. Vsi poznamo eh, svežen azilne politike. To ni omejeno na sezonske delavce in če si želimo ogledati te probleme, moramo proučiti vse, or, vse ureditve, ki že obstajajo, ki so tudi del azilnega svežna. Vse to govorim zato, da bi pojasnil naše stališče. Ne želimo ustrajati nujno pri stališču komisije. Naše stališče je, da bi se osredotočili na to vprašanje in če se bo to razširilo eh, še na, druge, na druga področja zakonodaje, bi se morali ukvarjati tudi s tem. Sam sem podal predlog spremembe, da bi morali dati prednost eh, tistim delavcem, ki že prebivajo v Evropski uniji. Ko gre pa za nezakonite priseljence, pa želim povedati naslednje. Naprimer, nekdo je prišel nezakonito v državo članico EU in če jim damo takšno možnost, ali bodo ti ljudje potem resnično odšli nazaj, se vrnili v svojo državo, ali pa bodo delali sezonsko in se potem vrnili v uh, uh, prejšnjo situacijo nezakonitega prebivanja v EU. Kakšno sporočilo bi podali tem ljudem, če nekdo pride uh, nezakonito, uh, je se je s tem treba ukvarjati in sporočila, ki jih bomo na ta način podali, so ključnega pomena za vse, ki prihajajo v Evropsko unijo iz krajev, kjer imajo trenutno krize v Severni Afriki in tako naprej. Vemo, da je prihajalo do zlorab azilnega sistema, ljudje, ki niso imeli pravice uh, do tega so prišli, prosili za azil in uh, se potem izmuznili skozi uh, kakšno luknjo v zakonu. Kakšno sporočilo torej pošilja, pošiljamo tem ljudem in tistim, ki prihajajo? Eh, sezonskih delavcev je pravzaprav malo, ampak moramo zagotoviti, da ne bomo tu odprli neke uh, luknje oziroma neke možnosti za uh, vse nezakonite priseljence. To je kompleksna kategorija. In to, kar pravim, je nasplošno naslednje. Naši predlogi sprememb gredo v smer, ki jo predlaga poročevalec in sicer smer zaščite sezonskih delavcev. Vsekakor razumemo probleme, želimo uh, dvigniti zavest glede teh problemov in vzpostaviti okvir, uh, s katerim bodo države članice lahko uh, primerno delovale. Veselimo se razprave in pa prispevkov kolegov in upamo, da bo za vse nas možno doseči dogovor in pozitivne zaključke. Lepa, gospa Sargentini. Danki, foršetar. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Naj se še enkrat vrnem na vprašanje, zakaj sploh potrebujemo pravila za sezonsko delo. Po našem mnenju imamo velike potrebe po ureditvi tega področja v Evropi. Trenutno vlada je zelo slabi delovni pogoj za ljudi, ki se tudi nezakonito deloma nahajajo na zemljo Evropske unije. In tega se bo treba lotiti. Če sprejmemo, da sprejemamo določen delovni kontingent, potem je treba za to sprejeti tudi ustrezna pravila. če najdemo ljudi, ki so pripravljeni upravljati sezonsko delo, potem jim moramo omogočiti tudi ustrezne delovne pogoje. Poleg tega potrebujemo ustrezen nadzor skozi po flotr. Sva vložili predlog spremembe, ki se nanaša na delovno mesto in pogoje dela. Marsikaj lahko določimo, če pa države članice nočejo pogledati, kaj se dogaja v eh, podjetjih, eh, v kmetijskih obratih, v vrtnarijah, eh, potem ne bomo dobili učinkovitega sistema. Kot rečeno, s tem lahko odpremo možnost za legalizacijo nezakonito prebivajočih v Evropski uniji. To se mi zdi v redu. Tisti, ki trenutno delajo nezakonito, bi lahko zakonito delali. Predstavljajte si nezakonit, nekoga, ki nezakonito tu prebiva, ki se prijavi na to delovno mesto, potem bomo vedeli, kje stanuje, poznamo ime, eh, spoznali bomo družino in tako naprej. po opravljenem sezonskem delu pa se mora ta oseba vrniti v izhodično državo. Ampak to bomo dosegli samo z ustreznim nadzorom. Države članice doslej pravijo, to bomo same počele, to je naša odgovornost, ampak če tega ne bomo ustrezno uredili, potem boste imeli morda vi prav. Potem bo to resnično ureditev neke luknje v meji, ki jo bomo omogočili za te delavce. Potem bomo sami krivi, če se bo to zgodilo. Želela bi si, da bi bila to možnost za tiste, ki nezakonito prebivajo v Evropi, da to zakonijo, vendar menim, da se bo za to še treba boriti. Če menimo, da vzpostavljamo sistem, ki bo pomenil vedno manjše potrebe po vsega, stalno prebivajočih delavcih je. Je to napačno. V bistvu gre samo za prvi korak k celoviti ureditvi delovne migracije, ki zajema še veliko več. Tukaj imamo veliko delovnih razmeri, ki presegajo področje sezonskega dela sploh v tem demografskem razmerju. Hvala lepa. Zdaj imamo v dvorani veliko ljudi, ki so prišli zaradi eh, glasovanja, eh, ki naj bi ga imeli ob 10.45, še vedno pa imamo na seznamu nekaj eh, kolegic in kolegov, ki želijo besedo, zato vas prosim, da upoštevate tudi obveznosti drugih, ki so tukaj zaradi glasovanja. Gospa Ernst, hvala lepa. Pri sezonskem delu je tako kot eh, pri Science of Nižu, sezonsko delo je bilo najprej tukaj in uh, je dejalo tukaj sem in zdaj moramo mi to zadeve urediti. Sezonsko delo, ki tukaj je, bo treba ustrezno prilagoditi in spremeniti zaradi tega, ker povzroča izjemno izkoriščanje dela imavcem. Sezonsko delo se je izkoriščalo za dumping na področju plač, za novodobno suženstvo. Tako da je treba zdaj narediti to, kar se nam zdi pomembno. Sama ne verjamem, da bi lahko imeli cirkularno migracijo. Ta pojem se lahko še desetkrat izmislimo. Lahko pojemo slavo speve o cirkularni migraciji, ampak te pravzaprav ni in se bo pojavljala v zelo, zelo redkih primerjih. Zato bi se morali pri sezonskem delu vprašati, kaj pravzaprav želimo. Kolega Papa Nikolao pravi, da tisti, ki so že eh, na območju Evropske unije, imajo druge možnosti za zaposlitev. To ne drži. Vzemimo Nemčijo. Tam imamo celo vrsto ljudi, ki se tolerirajo, ki se ne izženejo, ne vrnejo v središče države, vendar pa nimajo nobene možnosti za zaposlitev. Vzemimo ta velik delež, eh, sploh v Nemčiji, ki sploh ne more delati. Pri teh ljudeh bi morali razmisliti, ali ne bi bilo smiselno, če dejansko upoštevamo tudi faktor prebivanja na območju Evropske unije in to povezati z možnostjo za sezonsko delo. to bi bilo dobro tudi za mnoge tiste, ki iz eh, pravnih razlogov sploh ne morejo delati, oziroma za katere je tako zelo težko delati. Morda bi o tem morali še enkrat razmisliti, potem pa je tu še nekaj drugega. Zelo pomembno je natančno opredeliti delovne pogoje, pri čemer je treba upoštevati standarde 153 člen 1b, pogodbe o delovanju Evropske unije, potem imamo konvencije o migracijskih delavcih in tako naprej. Poglejmo si vso to zakonodajo in razmislimo, ali ne bi bila to osnova za natančno opredelitev delovnih pogojev. Konvencija o migranskih delavcih je, se mi zdi, zelo pomembna pri tem. natančno moramo pročiti, kaj upoštevati, tako da ne bo prišlo do diskriminacije na osnovi spola, rase in tako naprej. To seveda ni enostavno, vendar bi prosila, da to še posebej upoštevamo. Kaj je sezonsko delo? Bila sem v Baltiku nam. počitnicah in tam imajo vse sezone. V vsakem letem času je sezona, kaj je torej sezona. Zelo težko je to opredeliti. Zato bi morali omejiti delovno obdobje na pol leta, mogoče ali kaj drugega. Morda bi morali to povezati z um, sektori. Ne vem. Rada bi se pogovorila z poročevalci v senci o tem vprašanju. Zdi se mi, da to ni dovolj natančno opredeljeno. Kar se nam zdi še pomembno, so jasni pogoji za delodajalce. Tukaj imamo cele vrste zahtev za delodajalce ki smo jih eh, predstavili v obliko predlogov, sprememb ne smemo izkoriščati za stavke, eh, tiste, ki delajo na črno, ne moramo upoštevati, potem eh, davčni pripis in tako naprej. Tukaj bi se morali zediniti, kajti vprašanje delodajalcev je tukaj zelo pomembno. Hvala lepa. Thank you, thank you. Eh, predstaviti bo treba glasovanje na 11. uro. Še vedno imam tri člane, ki so na seznamu govornikov. Prosim vas, da vsako govori samo eno minuto, tako da lahko zaključimo z razpravo. In še prisluhnemo gospodu Morajso. Gospod Mulder, minuto. Hvala lepa. Ampak eh, to bi morali upoštevati v začetku, ko so začeli prvi govorniki govoriti, ne pa na koncu ko zmanjkuje časa. Mislim, da bi morali kot koordinatori najti čim več konsensa, najti neki skupni imenovalec znotraj te skupine, kar zadeva mene. Mislim, da bi se morali omejiti na kmetijstvo, vrtnarstvo in turizem. Socialne partnerje bi morali povprašati, ne smejo pa odločati, tukaj se strinjam z Klodom Morajsom sem proti spodbujanju nezakonitosti v Evropski uniji in ne bi smeli dajati možnosti tistim, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije. Namestitev mora biti v skladu z minimalnimi standardi, kot veljajo v Evropi. Mm, to se mi zdi samoumevno. Pogodba bi morala vključevati tudi stroške vrnitve v domačo državo in sem tudi za omejitev na šest mesecev za eno državo. To je bila ena minuta, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Mulder. Hvala lepa, da ste bili kratki in nam pomagate. Poskušam biti prožen, ko omejujem čas za govor. To ni v redu. Vse vedno predlagam, da bi se sami omejili. In vedno znova nam spodleti, da bi se držali časa. Gospod Pirker je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Vemo, da gre za zelo občutljivo tematiko, govorimo o sezonskih delovcev. Tukaj treba upoštevati različne potrebe na eni strani interese podjetij, delodajalcev, na drugi strani delojemalcev. Gre za kompleksno temo. Vendar si ne bi želel, da ne upravimo natančne lušitve. Govorimo o direktivi, ki se nanaša na sezonsko delo. Tukaj ne gre za razpravo o poslicih za azil, o o zakonitvi nezakonito prebivajočih na ozemlju Evropske unije. Ne moremo vsega skupaj mešati v ta uh, lonec. Gre za zaposlovanje sezonskih delavcev in to je natančno treba opredeliti. Zato vas opozarjam, da ne bi prihajalo do tega mešanja. Nekaj pripom. Prva k obdobju. Zavedati se je treba realnosti in upoštevati, kakšni so pogoji. Imamo sezone, ki presegajo zimsko sezono ali pa poletno sezono, ne moremo pa tega obračunavati znotraj koledarskega leta. Zato bi morali koledarsko leto nadomestiti z obdobjem 12 mesecev. Kar se zadeva časovno obdobje, bi morali imeti eh, ustrezno prožnost. Uh, pri upoštevanju posebnosti posameznih držav članic, zato mislim, da morajo imeti omejitev na 9 mesecev in ne 6 mesecev, potem pa gre za zavrnitev prošnje strani države članice. Tukaj bi morali imeti prožnost, da bi pri ponovljenem prekršku prišlo do zavrnitve vstopa, ne pa pri enkratnem tovrstnem prekršku prekršku, kot je predvideno sedaj. In tretje, dovoljenje za podaljšanje pogodbe ali zamenjavo delo dajavca. Da bi zagotovili varno načrtovanje v podjetju, moramo zagotoviti, da če nekdo pride in se zaposli, da je tudi na voljo. Tako da bi takšno menjavo omogočili samo v primeru, če delodajalec eh, krši eh, pravice delavca. Takrat seveda moramo omogočiti zamenjavo delovnega mesta, ampak eh, nasplošno ne bi smeli eh, omogočiti, da delodajalec dobi sezonska delavca in ker ta sezonski delavec najde kje druge boljše pogoje, da takoj spremeni delovno mesto, to se ne sme zgoditi. Zato potrebujemo strezne omejitve tudi v interesu. Eh, načrtovanja dela. To so moje tri pripombe. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Brons. Uh, eh, kolikokrat imamo lokalne razpise za delovna mesta, eh, ko se zaposlujejo sezonski delavci? Zakaj bi se zaposlovali sezonski delavci od drugod, če se lahko zaposlujejo lokalni delavci, ki nimajo dela? Ugotovili smo, da se sezonski delavci zaposlujejo v škandaloznih pogojih, da se mizerno plačujejo pogosto, pa tudi nezaposleni, ki se zaposlujejo znotraj zaposlovanih okrepov, dobivajo manj kot drugi delavci. Zakaj se zaposlujejo za sezonske delavci, če imamo lokalne nezaposlene ljudi? Zakaj? Zaradi tega, ker jih je lažje izkoriščati. Problem je v tem, da mnogi delodajalci na delovno silo ne gledajo kot na ljudi, ampak kot na proizvodno sredstvo. In sezonsko delo to omogoča. Koliko sezonskih delavcev ostane po opravljenem sezonskem delu v državi? Je sezonsko delo samo omogočanje nezakonitega priseljevanja? Hvala lepa. Okay, now let's get back to... Tako, zdaj pa nazaj k našemu poročevalcu, ki bo zaključil razpravo, preden prejdemo na glasovanje. Uh, ne želim eh, zavlečevati za glasovanjem, zato bom samo povedal naslednje. Poročevalci v senci so resnično razumeli ta predlog in eh, vesel sem, da so podali za jo jasna stališča, nedvomna stališča, kar mi omogoča, da natančno vem, kje so razlike in podobnosti z veseljem bom z njimi razpravljal naprej in ne želim govoriti preveč. Bi se pa zahvalil vsem, ki so vložili predloge sprejem za njihov prispevek. Končno bi se zahvalil tudi gospodo Koferatijo, gospe Papadopolo za njuna mnenja in tudi v imenu odbora za predse žensk. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Monajs mislim, da lahko zdaj zaključimo za to razpravo in tako nadaljujemo z večkrat napovedanim glasovanjem o spremembah proračuna. Tukaj imamo glasovanje seznam, ki ga je podala naša obročevalka Franciska Keller. Boste podali uvod ali bomo kar glasovali? Ne bom podajala voda v temo, zadeva je jasna. Imamo pa eno majhno napakico v seznamo. Če si pogledate tretjo stran, imamo 546, 547, ki sta identična in tukaj je mnenje poročevalke negativno in ne pozitivno pri 546 in 5647. tako da boste poznali moje stališče. Gospa Gönc bo umaknila en predlog. Hvala lepa. Naj povem, da bi umaknila 5, 6, 7, 4. In to bomo predlagali za naslednje leto. Hvala lepa. 5, 6, 7, 4. Na šesti strani. Hvala. No, zdaj pa glasovanju. Upam, da imate vsi svoje glasovane kartice pri sebi. Okay. Then we are getting started. No, pa začnimo. S predlogom 5-6 nič nič. Za. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. 5-6 nič 1, 5-6 2, 7, identično, kdo je za proti, vzdržanje sprejeto. 5, 6, 2, 8, za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 56 nič dva, 56, 29, identična, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 56-30 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 56-31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 56-03 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 56-32 za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 22 proti, ne 22 za. 16 eh, proti. En še proti, še nekomu ne dela kartica. Še en proti. In mm, vi, gospa Ernst. še vedno je 22 proti 19. Naj ponovimo. Ponovimo glasovanje. 22 proti 19. Je še vedno sprejeto. 56, 34, to je za. Zdržani, zavrnjeno gre za isto proračunsko vrstico 56. Naj preverimo 56, 33. 56, 33 preverjamo. Now closed. Konec glasovanja. 16 za, 26 proti, zavrnjeno. 56, 34 za. oziroma ta je brezpredmeten, naslednji tudi. Adopted. 32 je bil sprejet, zato 34 odpade. 56, 35. Ne, ne. 56 ni 4. Ni brezpredmeten zaradi tega, ker 56, 33 ni bil sprejet, torej za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. 56, 35 za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. 35, 56, 35 glasujte, prosim. Now closed. Konec glasovanja. 24 za 20 proti sprejetom. 56, 36 za. Proti. Vzdržano spleto. 56, nič 5. Brezpredmeten. 56, nič 6 za. Proti. Vzdržani. Dajmo preveriti. 56, nič 6. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 22 proti 22. Zavrnjeno. 56, 37. Proti. Vzdržanje sprejeto. 56, 38, brezpredmeten, 36, 39, 40 sta identična za, proti, vzdržani spredo. 56, 7 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Enajstirideset, dvajsetirideset, ki sta identična za proti, vzdržani sprejeto. 56.08 imamo glasovanje po deli, prvi del za, proti, vzdržani preverjamo, preverjamo prvi del, 56.08, glasujte. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56, 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56, nič 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno. 56,44 za. Proti. Vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. 56,45 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 56,45 za. 46, 47, ki sta identična za, proti, ozdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Preverjamo identično, 46, 47, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 23 za, 21 proti, sprejeto. Now, 56-48 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 56-10 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 56-49 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 56 going to 11. No, it was adopted. Full, full, full. Now 51. 56. 56, 51 ostali so brezpredmetni. Za proti vzdržani sprejeto. 53. Za proti vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za proti. Vzdržani. Preverimo. Preverimo 13. 56, 13. Glasujte, prosim. Now closed. Konec glasovanja 20, 25 proti, zavrnjeno. 56, 55 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. Je 56, 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66. Samo o pripombah bomo glasovali, ki jih je podal gospod Mulder. Za? Proti? 65 je to. 65, 56, 65, gospod Mulder. Za? proti vzdržani sprejeto. 66 za proti vzdržani sprejeto. 16 za proti vzdržani sprejeto. 17 za proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. 17 preverjamo. konec glasovanja. 27 za, 18 proti je sprejeto, 18 za, proti vzdržanje sprejeto, 19 za, proti vzdržanje sprejeto, 20 za, proti vzdržanje sprejeto, 21 za, proti vzdržanje sprejeto. Proti. Vzdržanje sprejeto. 67. Pardon. 22. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 67 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Identična 23, 68 za. Proti je vzdržanje sprejeto identična 24 in 69 za. Proti je vzdržanje sprejeta. 70 za. Proti je vzdržanje sprejeta. 71 za. Proti je vzdržanje sprejeta. 72 za. Proti je vzdržanje sprejeta. 25 za. Proti je vzdržanje sprejeta. 26 za poročje za ženi sprejeto. 73 preverjamo, 26 preverjamo. 6 mesec, 26 glasujte. Now closed. 27 proti 18 je sprejeto. In 73 za in proti. Ozrženi, sprejeto. Zdaj prihajamo na. On the draft opinion, which is the final track. Mnenje, osnutek mnenja. Ena za, proti je zdržani sprejeto. Dva za, proti je zdržani sprejeto. Ne, preverjamo. Dva preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 22 proti 21 sprejeto. 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani sprejeto šeza. Proti vzdržani sprejeto. Sedem. Šest preverjamo. Želi kdo šest preverjati? No, preverimo. Predvsem šest. Glasujte, prosim. Šest. Konec glasovanja. 30 proti 14, prejeto. 7 za. proti. No, zdaj pa ni jasno, zdaj pa še enkrat sedem elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja 22 proti 22, zavrnjeno. 8 za proti, vzdržani, sprejeto. kompromisni predlog v dveh delih, eh, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Devet brezpredmeten, torej deset za. Proti vzdržani, preverjamo deset. Deset preverjamo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 26 proti 18 prijeto. 11. Ustni predlog spremembe. 11. Za. Proti vzdržani. Preverjamo 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 25 proti 20 sprejeta. 12 za. Proti. Vzdržanje mislim, da je zavrnjeno. Preverimo. Preverimo 12. Glasujte, prosim. 23 za, 21 proti, sprejeto. Niste dovolj rok dvignili. No, vsekakor je sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še 13 preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Šestnajst, devetindvajset proti zavrnjeno. Štirinajst za. Proti. Vzdržani sprejeto. Glasujemo, tako spremenjeno besedilo, za. Elektronsko glasujemo. Glasujemo tako spremenjeno besedilo, glasujte prosim. Konec glasovanja. za, dva proti, en zdržan glas. To se pravi, da je osnotek mnenja sprejet glede proračunskih sprememb. Čestitam gospe Keller za opravljeno delo. Hvala lepa tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali pri glasovanju. Now we turn back to Jacolino.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 Hvala lepa vsem. Thank to all of the members. Hvala vsem članom odbora, ki so sodelovali pri glasovanju. Uh, in prosimo, da ostanete še naprej pozorni. Takoj bomo nadaljevali z delom. In sicer. Concerning point number five. S peto točko pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v primerih premestitev znotraj podjetij. Že prej smo razpravljali o sezonskih delavcih, sedaj pa sledi razprava o prav tako pomembnem dosjeju, ki je del tako imenovanega migracijskega svežnja, premestitve znotraj podjetij. Poročevalec je gospod Salvatore Jakolino. 251 je bilo predlogov sprememb na osnutek poročila. Seveda bo uh, eh, zauzela do tega mnenje tudi, oziroma bo zauzela stališče komisije in tudi uh, svet. Najprej pa dajem besedo gospodu Jakolinu, ki je poročevalec. Hvala, gospod predsednik ta dosje je bil predmet eh, obravnave s eh, poročevalci v senci, tudi s predstavniki komisije in eh, tudi naš odbor je na visoki ravni že razpravljal o tem. Več kot 200 51 eh, predlogov sprememb smo prejeli in to seveda tudi kaže na zanimanje za to eh, pri posameznih političnih skupinah. Gre za direktivo o premestitvah znotraj podjetij in ta direktiva je tako kot prejšnja, o kateri smo govorili, del obsežnega svežnja o migracijah tu gre seveda za začasno migracijo, za začasno priseljevanje, ki naj ne služi urejanju prejšnjih, torej prejšnjega statusa, temveč gre za omogočanje vstopa eh, osebam, ki so ustrezno usposobljene in kar je pomeni dodano vrednost za podjetja, ki delujejo na eh, ozemlju držav članic. In pri tem gre za podjetja, ki imajo svoj sedež v državah članicah in tudi zunaj tih. Torej, veliko je bilo pripomb, o katerih bomo razpravljali tudi danes. Seveda nimam veliko časa na razpolago, zato želim eh, najprej povedati nekaj o opredelitvah pojmov. To je prav gotovo zelo pomembna točka, tudi tu moramo najti soglasje z odborom Impel za zaposlovanje. Gospa Konsari je poročevalka v odboru za zaposlovanje za isto področje, torej gre za uh, sodelovanje med obima odboroma po 50. členu in tu moramo najti soglasje. Prebral sem predloge sprememb, ki so jih posredovali kolegi, ni dvoma o tem, da moramo pri vodstvenih delavcih uh, natančno opredeliti ta pojem. Mi smo predlagali nekaj objektivnih in merljivih uh, meril, tako kar zadeva plačilo, kot tudi druge vire, ki so jim na razpolago. Predlog spremembe gospod, gospe Gonc gre naprimer v to smer in uh, tu, ta bi lahko služil kot osnova za kompromis. Tudi o strokovnjakih smo prejeli veliko pripomp, z nekaterimi se strinjam, e, z drugimi malo manj. Naprimer, kolegica Sipel, Blinkevičute in drugi, Zajde Longs Kristenson, so poudarili nekatere zahteve, e, kar zadeva posebno usposobljenost, ki jo morajo izkazati strokovnjaki. Tudi Almajer Weber in drugi so prelagali, so rekli, da gre predvsem za tehnično usposobljenost, ki jo morajo dokazati strokovnjaki. Ker gre za direktivo, ki eh, seveda vpliva na industrijo, moramo uporabljati zelo jasne pojme in določbe, kar zadeva diplomirane pripravnike. Tudi tu imamo bistvene težave, da bi našli neko rešitev in tudi naslednji teden se bomo trudili za to, ko se bomo se stali sporočevalci v senci. Nekateri to želijo izločiti iz eh, normativnega konteksta, ki ga obravnavamo, medtem ko sem jaz eh, mnenja, da je možno najti kompromis. Tudi nekatere eh, opredelitve v drugih direktivah nam lahko pri tem pomagajo nadaljni element, ki je zelo pomemben, je, eh, se nanaša na čas eh, izvajanja dejavnosti pred premestitvijo. Nekateri menijo, da bi bilo treba omeniti 12-mesečno obdobje, nekateri 6 mesecev. Več je predlogov, 6 eh, mesecev torej na vsak način mora biti izkazana neka eh, kontinuiteta, ampak tudi o tem se bomo še pogovarjali s poročevalci v senci, tudi kar zadeva družinske člane. Kolega Mulder je tu pripravil po moje dober predlog, ampak 60 dni je po moje lahko tudi ustrezen eh, rok za oceno, ali lahko čl družinski člani vstopijo na trg dela. Na vsak način pa moramo najti eh, primirne določbe, eh, ki pa seveda ne smejo voditi do tega, da bi eh, družinski člani eh, drugih eh, eh torej, eh, tistih, ki jih urejajo druge direktive, bile na slabšem kot v tej direktivi. Potem torej mobilnost eh, v Evropski uniji. E, da se nekdo preseli v drugo državo. Če nekdo pride iz trite države, naprimer iz uh, Severne Afrike ali od kje drugi in dejavnost izvaja v Grčiji, naprimer, in če bi se potem bi ga premestili v Italijo ali kam drugam, zato veljajo uh, različne določbe, nekatere so zelo stroge. Po mojem mnenju uh, so sicer možne dodatne določbe, ne smejo pa ovirati kontinuitete uh, Eh, dejavnosti. Eh, torej, eh, možno je nadaljevati aktivnost v drugi državi, razen če ta država temu nasprotuje, ampak seveda tudi o tem se je treba pogovarjati predvsem z ozirom na izvajanje te direktive. Eh, lahko seveda tudi nekatere sektore izločimo iz tega, naprimer gradbeništvo, to predlagajo nekateri kolegi. Torej, srečali smo se pred kratkim tudi z župani, pred poletjem seveda, in tudi ti nam uh, priporočajo, da to izključimo. Ampak, če izključimo celotno področje gradbeništva, bi to lahko pomenilo tudi določeno restrikcijo, restriktivnost v pogledu na to direktivo, ki naj bi bila ja uporabna na široki ravni. Mno, mladi priseljenci, mladi, ki imajo možnost eh, prispevati eh, predvsem svojo usposobljenostjo v nadnacionalnih državah, torej moramo upoštevati predvsem tudi mlade bojim se tudi še pri pomp sveta. Seveda moramo prisluhniti svetu in tudi komisiji, zbrati še nadaljne prispevke poročevalcev v senci in drugi, tudi drugih kolegic in kolegov tako da bomo uspešni v zaključni fazi obravnave tega predloga. Torej, več bo še srečen, kot sem že večkrat povdaril, e, poročevalci v senci in upam, da bomo prišli do dobrega rezultata. Hvala, gospod kolega Jakolino. E, torej, do povdan smo malo zablačevali in e, potem je na vrsti tudi še sestanek koordinatorjev Eh, ob 12. naj bi bil, ampak verjetno ga bomo morali malo preložiti. Na vsak način pa bomo storili najboljše, da se bomo držali časa, kajti eh, tudi po odmoru za kosilo imamo pomembne teme na dnevnem redu. Sedaj pa bomo prisluhnili predstavnikom komisije in sveta. Najprej gospoda Jan Schmidt za komisijo sprašujem, ali želi kaj povedati v zvezi s tem. Hvala, bom zelo kratka kaj ti ni veliko časa in ne bom eh, šla eh, v, eh, po posameznih točkah, kot sem storila pri sezonskih delavcih, ampak želim se zahvaliti gospodu Jakolinju, gospod Kans glasali za delok, delo, ki ste ga opravili. Torej tudi število amandmajev kaže, tako kot pri direktivi o sezonskih delavcih, da je to eh, občutljiva tema. Eh, torej pomembni so pojmi, opredelitev pojmov. Ne bom sedaj eh, podrobnosti govorila o vodstvenih delavcih, strokovnjakih in tako naprej, ampak seveda sem vam na razpolago raz, za razpravo o tem, če to želite. Eh, lahko pa to eh, razpravo opravimo tudi bilateralno. Hvala. Hvala, sedaj pa predstavnik polskega predsedstva, predstavnica gospa Agnes Kaskiva. Hvala, gospod eh, predsednik. Tako kot komisija se vam želimo zahvaliti, predvsem gospodu Jakolinju, za sodelovanje pri obravnavi tega dosjeja. Tako kot pri sezonskih delavcih bo uh, eh, 13. in 14. septembra uh, bomo obravnavali celoten svežen migracijskih eh, vprašanj in uh, na svetu in potem vas bomo obvestili o tem. Gospa Liza Ljakonsari je uh, pristojna v odboru za zaposlovanje za to temo in uh, ima sedaj besedo. Hvala. Odbor za zaposlovanje je, eh, torej bilo je vloženih več kot 160 predlogov sprememb. Zelo zanimive stvari so eh, vključene v teh predlogih. Naprimer se zahteva, da bi Eh, imeli eh, državljani Unije prednost, eh, preden se najemajo osebe iz tretjih držav. Dobro. Pravzaprav ni velikih razlik, če si ogledamo, kako se ravna z osebami, ki se premiščajo znotraj podjetij. Nekaj predlogov sprememb je bilo tudi, kar zadeva opredelitev pojmov menedžer, vodstveni delavec, torej in strokovnjak in potem eh, pripravnik. Tudi to je lahko problematična točka, ampak mislim, da uh, je že v pripravi dobra rešitev. Po mnenju moje poslanske skupine, politične skupine, je še posebej pomemben 14. člen, ki obravnava pravice. Pomembno je, da se zagotovi enako obravnavanje. Enako obravnava, naprimer v vprašanju plač, socialne varnosti, pokojnin, glede delovnih pogojev, tudi glede prenosljivosti. Hm, pokojninskih eh, pravic. Torej, v teh točkah smo že eh, dosegli soglasje, oziroma soglasje smo že dosegli pri enotnem dovoljenju. In eh, to, na to se bo gotovo opozorilo tudi na naslednjem plenarnem zasedanju. Eh, moja politična skupina in tudi jaz smo mnenja, da naj bi premeščene delavce obravnavali kot lastno kategorijo. Odločilno je, da eh, razlikujemo med dvema dvema kategorijama na trgu dela. Doslej je to bil vedno problem in tega se moramo zavedati. Torej, kar zadeva gradbeni sektor, je jasno, da moramo biti previdni. Ne smemo uh, vnašati dodatnih problemov v ta dosi. Želim vsem eh, se zahvaliti za za prispevke. Eh, sedaj pa nadaljujemo razpravo in prvi je na vrsti gospod Pirker. Hvala, gospod predsednik. Čestitke gospodu Jakolinju, ki mu je uspelo eh, zastaviti, razmislek zastaviti zelo pragmatično. Eh, torej, Eh, mislim, da se moramo res osredotočiti na premestitve znotraj podjetij, tako kot to predlaga gospod Jakolini. Imam tri predloge. Torej, prvo, kar zadeva eh, vlogo za sprejem, katera država članica naj bi to obravnavala. Mislim, da to ni vedno jasno. Če je nek koncern dejavn v različnih državah članicah, Torej, kje naj bi bil potem glavni sedež? Mislim, da moramo zagotoviti to prožnost in kjer to ni jasno, kjer to ni povsem jasno, naj bi prosilec imel možnost izbire. Druga stvar se nanaša na nekaj, kjer naj bi odpravili, odstranili birokratske ovire. To se nanaša na deseti člen sedmi odstavek. Tu je predlog komisije ta, da je dokazilo za pogoje za sprejem, eh, da morajo eh, ta dokazila posredovati podjetja. Ampak mislim, da je lažje, če se enostavno organu da posreduje potrdilo, da ni prišlo do kršitev. Eh, ker v tem primeru potem podjetju ni treba zbrati cele dokumentacije. To bi eh, poenostavilo vse skupaj, če bi zadostovala izjava o tem, da ni prišlo do kršitev oziroma prekrškov. Tretja točka se nanaša na naročilo za premestitev in tu komisija predvideva omejitev eh, samo na lokacijah strank. V interesu podjetja je, da se razširi, da ekspandira. In mislim, da je v interesu nas vseh, da se ustvarijo nova delovna mesta. In zato bi morali predvideti, da je premestitev možna tudi na lokacijo potencijalnih gospodarskih partnerjev, trgovskih partnerjev. Um, Torej, včasih je malo res pravih strokovnjakov in zato je treba zagotoviti to možnost. Torej, da je možna premestitev tudi tja, kjer je predvidena, uh, predvideno ustvarjanje novih delovnih mest ali vzpostavitev nove uh, podružnice tega podjetja. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz Ehm, sem za to, da najdemo čim širše soglasje, tako kot je povedal poročevalec. Ehm, e, torej, čim več kompromisov e, najdemo, tem bolje je. E, če si ogledam predloge sprememb, mislim, da potrebujemo boljšo opredelitev pojmov in nekaj smo tudi že slišali, kar zadeva različne kategorije. Jaz ne vidim nobenega razloga, da izpustimo eh, diplomirane pripravnike. Mislim, da je to dobro za nje, da se učijo v Evropi. In če bi tu nas dosegli soglasje, eh, potem bodo seveda. Torej, na vsak način je tudi v našem interesu, da pošiljamo svoje ljudi drugam. Eh, kar jaz sem za to, da torej kar zadeva obdobje treh let in da je to možno tudi podaljšati. Mislim, da imamo tudi druge eh, predpise v Evropski uniji, naprimer modro karto in zato naj bi obdobje tu ostalo omejeno na tri eh, leta. Eh, kar zadeva družinske člane, naj bi jih obravnavali enako kot prosilce same, tako da osebe lahko pripeljejo eh, družinske člane sabo, če so tu pa naj imajo tudi vstop na trg dela. Eh, kar zadeva nadaljno kontroverzno točko, je ta, kako naj bi oseba predhodno delala za podjetje 12 ali 6 mesecev, torej za oboje obstajajo dobri argumenti. Verjetno bomo morali potem glasovati o tem, mogoče bo srednja po 9 mesecev najboljša. Torej, oboje lahko Eh, branimo 12 in 6 mesecev. Ampak po moje mora pač biti zagotovljeno, da je oseba povezana s podjetjem, kajte drugače bi lahko šlo tudi za neko novo zaposlitev osebe. Torej, treba se bo dogovoriti potem za neko obdobje. In še zadnja točka, če je neko dovoljenje izdano za eno državo članico in če ima to podjetje, hčerinska podjetja tudi v drugih državah članicah, naj bi to avtomatsko veljalo tudi za druge države članice, kajti mi smo Evropske un, Evropska unija in zato naj bi tu veljala tudi veljala enotna določba, gospa, določba gospa Ernst. No, to je pa res eh, težko področje, gre za pojme. In mnogi predlogi sprememb se nanašajo na, na, na te pojme. Vsi poskušajo najti neko ustrezno obeseditev. Treni pripravnik, torej v nemščini besede treni, ki piše v nemški različici, sploh ni, zato tega ne moremo zapisati. Želim pa opozoriti tudi na protislavja v različnih izhodiščih tu piše, da naj bi pri pravnik dokazal, da ima diplomo in eh, tudi z drugimi dokazili, da je opravil vsaj tri letni strokovni študij. Ali je to potem še pripravnik? To je pravzaprav potem že čisto nekaj drugega. Nekateri eh, pravijo, da naj, jih ne bi uporabili kot navadne delavce, sodelavce, Torej, potem tudi nekateri predlagajo, da uh, je dokaz uh, za pripravnika ta, da je opravil uh, strokovno srednjo šolo. Torej, mislim, da nam ni povsem jasno, koga imamo v mislih. In dokler uh, to ni jasno, sem prej za to, da se to izpusti. Ta razprava je odprta, lahko pa bi seveda veselo nadaljevali to razpravo in uh, govorili o vodstvenih delavcih in strokovnjakih vodstveni delavec je za mene nekdo, ki ima diplomo v neki stroki. Ampak tu piše, da, imajo, da, da so potrebne dodatne sposobnosti. Ampak to se mi zdi težavno. Potem eh, državljani tretjih držav. Zakaj samo za tiste, ki imajo podjetja, ki imajo svoj sedež v EU? Zakaj? potem predhodni čas, jaz sem za šest mesecev, ampak dobro, verjetno se bomo pač potem za nekaj, ampak zakaj naj bi izbrali tako dolgo obdobje? Seveda si želim tudi določbo o enakem plačilu in o enakih socialnih pravicah in seveda tudi eh, sem zelo proti. Eh, Now, uh, Mr. Bronx, would you like... Proti izposojanju delavcev. Uh, in sedaj še zadnji govornik, preden se potem spet vrnemo na gospoda Jakolinja. Mikrofon. Uh, torej, države članice morajo dati prednost lastnim državljanom. Uh, uh, Torej, če lahko lokalni eh, delavci zapolnijo to vrzel, naj bi to na vsak način bilo zagotovljeno. Eh, premestitev znotraj podjetij je najslabša oblika legalne migracije, kaj ti eh, ni treba izpav niti določenih pogojev in je omogoča direktno migracijo ne da bi države članice to lahko nadzirale. To je samo sofisticirana, bolj humana oblika trgovine z ljudmi, eh, ki pač eh, zados, zadošča ehm, pohlepu podjetij. Sedaj pa ima besedo gospod Jakolino kot poročevalec. Hvala, gospod, poroč, gospod predsednik. Z zanimanjem sem prisluhnil pripombam kolegom, kolegov in se jim tudi zahvaljujem za te pobude. Prav gotovo je to občutljiv dosje. In tu moramo najti neko konkretno eh, ravnotežje. Treba je zagotoviti pravice tudi družinskim članom, potem tudi načelo prednostne obravnave državljanov Unije. Treba je dati možnost tistim, ki se morajo znajti v novih strukturah, se pravi, to je zelo resna tema, tudi kar zadeva sankcije, Torej, slišali smo šest mesecev kot predhodno obdobje, nekateri želijo daljše obdobje, ampak na vsak način mora biti jasna veza s podjetjem. Strinjam se s tem, da je sodelovanje z drugimi bilo zelo dobro, kar zadeva izključitev gradbeništva tu se razprava še ni končala. Ne vem, katera je najboljša rešitev. Mogoče bo še kdo lahko prispeval k tem, tej razpravi. In tudi pripravniki ne imajo svoje mesto v tej direktivi, po mojem mnenju. V naslednjih dneh se bom srečal s poročevalci v senci in poskusili bomo najti čim več kompromisnih predlogov tako da bomo zmanjšali zelo bilo, visoko število predlogov sprememb. In po moje nam bo to delo tudi uspelo, kajti vse skupine so izrazile pripravljenost za to, da se najdejo najboljše rešitve. Hvala vsem. Mislim, da je to bilo, da je to bila izčrpna razprava in pravzaprav smo tudi ostali v predvidenem času. Postopek se bo nadaljeval. Srečanje s poročevalci v senci bo organizirano takoj, ko bo možno bolj podrobno razpravljati o predlogih sprememb. Sedaj pa lahko začnemo sestanek koordinatorjev. Predlagam, da koordinatorji ostanejo v dvorani. Ostali člani odbora pa ste vabljeni, da se vrnete v dvorano ob 15. uri popovdne.